dragi kolegi lahko začnemo z našo današnjo sejo pozdravljamo francoskega ministra za gospodarstvo to je Michel Sapin hvala lepa da ste danes z nami veliko veselje mi je da lahko danes razpravljamo o gospodarskih temah z vami. To je prvi dialog po uvedbi šestorčka in vaša prisotnost eh, tukaj je izjemno pomembna. Evropska komisija je v spomladanski napovedi potrdila, da je trend eh, v Franciji eh, pozitiven, kar zadeva rast BDP-ja v primerjavi z drugimi državami članicami in eh, da je stanje pri zmanjšanju eh, primankljaja boljše, kot eh, je bilo pričakovano. 2014 4 odstotke, 2015 3,8 odstotka. Prejšnja napoved je bila pa 4,3 odstotka in 4,1 odstotka. Torej, v tem primeru ne moremo govoriti zgolj o prožnosti, ampak celo o previdnosti, pridnosti. In Strategija kaže, da bi lahko do leta 2017 eh, primankljaj znižali na 3 odstotke. Kot veste, je Francija sprijela tudi eh, zelo ambiciozen svežen reform. Sedaj pa dajem besedo ministru Sepanu, ki bo predstavil situacijo v Franciji. V razpravi boste predstavili situacijo v Franciji in mogoče tudi eh, širše v eh, Evropi. Najlepša hvala, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali besedo povedati. Eh, vam želim in malce bom počakal, da si boste vsi nadeli slušalke, da imel veliko veselje, da sem lahko danes tukaj z vami. Prvič Francija sodeluje v tem dialogu v okviru eh, novih določil. V veliko čast mi je, da sem ravno jaz prvi predstavnik eh, Francije v tem eh, dialogu. Menim, da je prav, da eh, ta eh, dialog eh, poteka v okviru nove vlade Francije in v, oziroma z pomočjo Ministrstva za finance. Zares sem privrženec evropske Evropske unije in še prav posebej eh, gospodarsko-monetarne unije. Naj povem eh, nekaj eh, za uvod, vem pa, da vam moram dati dovolj časa tudi za vaša vprašanja. Spregovoril bom torej na kratko o francoski situaciji, pa tudi o evropski situaciji ter o mednarodni situaciji. Poleg tega pa želim primerjati mednarodno situacijo z eh, situacijo v eh, državah, posameznih državah članicah. Kot veste, eh, je Francija še naprej žrtev cele vrste klišejev, v klišejih pa pogosto ni resnice. Kliše je pogosto slika neke situacije, ki se ne spreminja, medtem ko vemo, da se eh, finančna situacija, gospodarska situacija spreminja z reformami in z odločitvami. Francija ima eh, danes eh, gospodarsko in finančno politiko in sicer politiko reform, ki je sedaj naloga naše vlade, gre za napredno politiko in eh, politiko, o kateri eh, smo eh, se pogajali. In mislim, da je to dobra politika, politika, ki bo spremenila naše gospodarstvo in pa našo finančno situacijo. Kar zadeva proračun, vem, da je to tema, ki vas zanima in vem, da je bilo izrečenih veliko kritik na uh, temo Francije. Leto 2014 eh, je bilo leto, v katerem se je Francija odrezala bolje, kot je bilo pričakovano z vidika primankljaja in z vidika splošne proračunske situacije. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali je Francija spoštovala zaveze iz leta 2014, ali ne bi bilo potrebno uvesti sankcije zoper Francijo. No, lahko vas pomirim. Rezultati eh, neodvisnih raziskav so pokazali, da je Francija spoštovala svoje zaveze v letu 2014, če tudi ni uh, uresničila svojega lastnega cilja glede eh, nominalnega primankljaja. Povsem uh, v skladu je uh, naša politika z priporočili Evropske komisije, gospod predsednik. Uh, Našteli ste nekaj številk, eh, napoved pravi 3,8 odstotka za to eh, leto, to je napoved komisije in to je tudi cilj, ki smo si ga zastavili mi sami. In eh, to je številka, ki smo jo tudi izglasovali v leto 2015 oziroma za leto 2015. Do leta 2017 naj bi Francija znižala primankljaj na 3 odstotke. To bo seveda zahtevalo določena prizadevanja. Eh, in eh, omejiti bomo morali eh, naše proračunske izdatke. Leto 2014 je bilo leto, v katerem je bila rast izjemno šipka v Franciji in enako velja tudi za Evropsko unijo, ampak v drugem delu leta smo poskrbeli za boljši nadzor nad proračunskimi izdatki in tako Eh, smo uspeli doseči zastavljeni cilj. Naša proračunska politika je izjemno eh, ciljno usmerjena, seveda pa se v celotni Evropski uniji soočamo z vprašanjem, kako nadaljevati z eh, vrčevalnimi proračunskimi ukrepi, kako poskrbeti za to, da bo primankljaj na ustrezni ravni in kako eh, hkrati, še prav posebej v tem trenutku, uspodbuditi rast. Rast, eh, ki jo sicer počasi ponovno vzpostavljamo, ampak eh, ta postopek bo potrebno še bolj okrepiti. V Franciji se seveda pojavlja tudi vprašanje brezposelnosti in ustvarjanja novih delovnih mest. Torej, kot sem dejal, eh, Francija trenutno spoštuje svoje proračunske zaveze. Eh, drugi kliše, ki ga pogosto slišim, je, da Francija izvaja reforme in ja, res je tako, od leta 2012 eh, izvajamo reforme na številnih področjih. Konkurenčnost podjetij Eh, je bila ogrožena zaradi stroškov dela, zaradi eh, visokih davkov in tako naprej. Zato smo sprejeli štiriletni eh, program. 40, za 40 milijonov smo želeli znižati stroške in uh, učinki so že uh, vidni. Uh, marže francoskih podjetij so sedaj precej više in to je uh, tudi uh, v skladu z našimi pričakovanji. To se odseva tudi v vlaganjih francoskih podjetij. Eh, vlaganja francoskih podjetij eh, znašajo več kot 7 odstotkov v letu 2015. To temelji na uh, izvozu, na uh, rasti, ki se počasi vzpostavlja, ampak uh, seveda, kot vedno znova slišimo, v Evropski uniji ni dovolj investicij in uh, to uh, je tudi strategija nove Evropske komisije, torej ukrepiti vlaganje povsod v Evropski uniji, še prav posebej pa v tistih državah, ki to najbolj potrebujejo. Tretji. Uh, element, ki sem ga želel izpostaviti v tem uh, okviru, pa uh, so eh, reforme na področju trga delovne sile, na področju zaposlovanja. In uh, sicer moramo poskrbeti za to, uh, da zaposleni uh, ne bodo veljali za oviro v podjetjih. Mm, lahko bi naštel še veliko drugih primerov, ampak eh, če zaključim, lahko rečem, da eh, Francija izvaja reforme. Reforme, ki smo jih izpogajali, reforme, ki so trajnostne eh, in reforme, ki so dobre. Pogosto slišimo tudi kliše, da se v Franciji zmeraj stavka, da obstajajo številna družbena navskrižja ampak v Franciji imamo v tem trenutku eh, pogajalski duh. Eh, o stvarih se pogovarjamo, o stvarih se pogajamo. No, Francija mora na vsak način izpolniti eh, svoje eh, zaveze, eh, 20 odstotkov eh, brutodružbenega proizvoda, eh, to je bil cilj, ki je zastavljen. Eh, Krati eh, pa smo tudi ustvarjalci Evrope danes eh, in pa v prihodnosti in zaradi tega se nikakor ne želimo izogniti nalogam, eh, ki nas čakajo. Naslednje področje, o katerem želim spregovoriti, pa je področje davčne politike. Kaj danes eh, pomeni, eh, da eh, izpolnjuješ zaveze na področju bančne politike, na področju proračunske politike, na področju gospodarske politike. Če pa imamo toliko razlik med državami članicami na področju davčne politike. Zato danes govorimo o harmonizaciji davčne politike. Gre za to, da moramo izkoreniniti eh, konkurenčni boj med eh, davčnimi politiki posameznih eh, držav članic. In to je strategija, s katero se Francija strinja skupaj z Nemčijo in Italijo, si zato prizadevamo. Seveda je potrebno poskrbeti za preglednost, hkrati pa je sprejeto, potrebno sprejeti tudi instrumente, ki uh, ugrožajo. Uh, davčno situacijo posameznih eh, držav eh, članic. To je ključnega pomena in na tem področju moramo doseči napredek v tem letu. Pred nekaj leti je bilo nepredstavljivo, da bi se eh, znašli v eh, takšni situaciji, v kakršni se nahajamo danes. Ampak eh, danes je situacija povsem drugačna. Eh, tako, eh, samo še en sklop izpostavim, potem pa bom počasi zaključil, zato da uh, bomo lahko imeli še razpravo. In sicer bi rad spregovoril o evropskem semestru. Uh, seveda to je zelo pomembna tema in eh, tudi zelo potrebna tema. Evropska unija uh, mora razmišljati o proračunski uh, politiki, o davčni politiki, o reformah, o strukturnih reformah, ki so potrebne povsod v Evropski uniji še prav posebej pa v evroobmočju. Potrebujemo vizijo in ta globalna vizija mora biti vodilo eh, za posamezne države članice. Seveda pa potrebujemo tudi specifične načrte za eh, posamezne države članice. V preteklosti smo uh, veliko razmišljali o tem, kaj storiti v posameznih državah članicah. Nismo pa toliko razmišljali o celotnem učinku na uh, Evropsko unijo. In zato mislim, da je prišlo sedaj do spremembe paradigme, do spremembe načina razmišljanja, kaj storiti uh, za celotno Evropsko unijo, kaj storiti za celotno evroobmočje in kako to potem uresničiti v posameznih državah članicah. Kajti, uh, Med državami članicami seveda obstajajo velike razlike. Tukaj gre za vprašanje davčne politike, socialne politike, eh, za vprašanje trga storitev ali pa za vprašanje katerega koli drugega področja. Gre za vprašanje, kakšna je globalna vizija in eh, kako, bo to globalno, kako bodo to globalno vizijo eh, uresničile države članice. Francija se zauzema za to novo kulturo razmišljanja. Potrebujemo globalno vizijo in šele potem eh, lahko razmišljamo o izvajanju v posameznih državah članicah. Oui. Najlepša hvala, gospod minister. Začeli bomo z razpravo. Gospod Balc je prvi na vrsti. Najlepša hvala gospod eh, predsednik, gospod eh, minister, prisrčno se zahvaljujem za vašo odločnost in pa tudi za vaš pogum, da ste prišli k eh, nam v odbor. Ehm, pri tem se razlikujete od svojega predhodnika. Rad bi spregovoril o dveh temah. Prva eh, tema je tema, ki ste jo omenili že vi na samem začetku in sicer gre za eh, temo proračunske situacije v Franciji. Pakt stabilnosti in rasti je namenjen uravnoteženemu proračunu v srednjeročnem pogledu. Torej, če poenostavim, več let eh, z primankljajem minus 2, minus 3 odstotka eh, lahko izravnamo z večjimi leti eh, z plus 2 ali plus 3 odstotka. No, v Franciji je proračunski primankljaj dosledno znašal minus 3, minus 4 odstotke v preteklih letih in zato se Eh, zadolževanje le še krepi in kmalo bo to zadolževanje doseglo 100 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Zanima me, kako eh, nameravate eh, doseči cilj, ki je zastavljen v paktu stabilnosti in rasti in sicer zadolžena s pod 60 odstotki. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je vprašanje, ki se nanaša na eh, ceno pokojnin. 14 odstotkov bruto družbenega proizvoda trenutno namenjate za pokojnine in tudi tukaj eh, trend kaže, da se bodo ti stroški še povišali. Druge eh, države članice so se odločile za drugačno pot. Upokojitve na starost v Franciji je 61 let in je s tem med eh, najnižjimi eh, med državami članicami organizacije OECD. Kakšne ukrepe nameravate sprejeti na tem področju, kajti eh, srečujete se z velikimi tveganji? Najlepša hvala. <coughs> Merci. <coughs> Merci beaucoup. Najlepša hvala. Ni mi bilo potrebno zbirati poguma, da sem prišel k vam. Uh, Eh, to mi je v veliko veselje, v veliko veselje uh, mi je voditi ta dialog, ki je bil še kako potreben uh, na kratko. Uh, Francija uh, je uh, v uh, velikih uh, težavah, kar zadeva proračunski primankljaj, kajti za nami je dolga pot. Bili smo v zelo neugodni situaciji po krizi uh, Eh, leta 2008-2009. In zaradi tega je bilo potrebno nameniti del javnih financ eh, gospodarstvu. Eh, to je bilo potrebno, ampak pri nas je ta postopek precej dlje trajal, v Nemčiji je šlo veliko hitreje. Torej, Francija je bila ena izmed tistih držav, ki je imela velike težave z zagonom svojega, svoje družbe in svojega proračuna. Ampak to smo sedaj storili. Naša prva prednostna naloga je, da spoštujemo eh, cilje, ki smo si jih zastavili mi sami in cilje, eh, ki eh, nam jih je zastavil svet v zvezi z nominalnim primankljajem. Resnično verjamem, da nam bo to uspelo doseči do leta 2017, torej znižati primankljaj na 3 odstotke. ampak v imenu proračunskih ukrepov ne moremo sprejemati reform, eh, ki bodo um, uničile šipko gospodarsko oživitev, ki jo sedaj eh, zaznavamo. Ta gospodarska oživitev pomeni tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Torej, potrebno je skrb, poskrbeti za to občutljivo ravnotežje med eh, znižanjem eh, primankljaja in pa eh, med podporo gospodarskim dejavnostim za namenom ustvarjanja rasti. Sicer pa mislim, da bomo morali iti še dlje stabilizirati Eh, moramo eh, javno zadolženost eh, in sicer je seveda potrebno doseči cilj, da ta zadolženost ostane pod 60 odstotki. Potem pa je tukaj še veliko vprašanj, ki si jih zastavljate tudi v Nemčiji. In še odgovor na drugo vprašanje. Sprejeli smo pokojninsko reformo in to reformo progresivno izvajamo. Torej, eh, upokojitvena starost se zvišuje, ampak postopoma. Pred kratkim je upokojitvena starost znašala 58 let, ni tako dolgo tega, torej zadeve so se precej razvile. V Franciji pa imamo eh, tudi eh, prednost, veliko prednost in sicer, eh, da je naš demografski razvoj izjemno pozitiven. Torej bomo imeli čez nekaj let veliko manj težav in, kot pa druge države članice, kjer je situacija povsem drugačna in kjer bo morala biti politika na tem področju veliko bolj previdno zastavljena. Najlepša hvala. Eliza Ferreira v imenu skupine SND. Najlepša hvala, gospod minister, da ste prišli k nam. Vprašanje vam bom zastavila v svojem maternem jeziku. Naj začnem z tem, da se vam zahvalim eh, in da vam čestitam za uspeh, eh, ki ga. Francija sedaj dosega na področjih, ki ste jih že izpostavili. Francija je vedno imela vlogo gonila v Evropi. In zato bi rada, da nam poveste kaj več o naukih, eh, ki se jih je Francija naučila v preteklih letih. Sami ste govorili o nadzoru. O tem eh, smo veliko govorili tudi, ko smo govorili o prihodnosti eh, Evropske monetarne unije. Česa se je torej Francija naučila? In kako vam bodo te izkušnje pomagale pri ustvarjanju bolj stabilne situacije v Evropi? Potem pa uloga Grčije evroobmočje se zdi postaja eh, stabilnejše, eh, situacija se izboljšuje, ampak Grčija je še zmeraj eh, velik problem v svetu. In zanima me, ali svet sedaj na grško situacijo gleda pozitivno ali ne. In potem še davčna politika v Evropi. Mi imamo sedaj v parlamentu poseben odbor, ki se s tem ukvarja ali eh, lahko svet pri tem pomaga, ali lahko Francija pomaga pri vzpostavitvi bolj uravnotežene situacije v Evropi, ali lahko pričakujemo pomoč, ali lahko pričakujemo sodelovanje eh, sveta, parlamenta in komisije, ali lahko lahko vzpostavimo boljšo situacijo za naše državljane. Od državljanov zahtevamo veliko eh, žrtev, to pa nam ne pomaga, eh, če določene države vodijo agresivno davčno politiko. Najlepša hvala vnaprej za vaše odgovore. No, tri vprašanja v enem so bila to. Začel bom z vprašanjem davčne politike odločnost Francije na tem eh, področju je odločnost eh, Nemčije, Italije, pa tudi številnih drugih držav. Od leta 2015 bomo imeli natančna določila eh, za boj proti neustrezni situaciji na davčnem področju ki ogroža eh, gospodarski razvoj v eh, državah članicah. Z letom 2016 naj bi začela ta določila veljati. Torej vidimo, eh, da nekaterim uspeva, da se zakonito izogibajo plačilu davkov. Torej, do konca leta bomo imeli globalni svežen za boj eh, proti tej izkrivljeni situaciji. Potem pa k vprašanju Grčije. Francija se je s tem ukvarjala že od samega začetka. Sprejeli smo eh, stališče. Eh, o katerem danes razpravljamo vsi. Torej, eh, v Grčiji je prišlo eh, do velikih sprememb in odločitev grškega naroda moramo spoštovati. Gre za demokratično odločitev. In zaradi tega moramo te spremembe tudi ustrezno upoštevati v odnosu med inštitucijami in grško vlado. Eh, Grčija je članica Evropske unije, je članica euroobmočja, eh, Grška centralna banka je del Evropskega centralnega sistema in kot eh, narod morajo Grki torej spoštovati kriterije, ki veljajo v Evropski uniji in na tej osnovi moramo najti rešitev. In rešitev bomo našli, mesto Grčija je na vsak način v Evropi. Eh, sedaj pa eh, k gospodarski in monetarni uniji. Na tem področju moramo doseči eh, napredek. V preteklih letih smo se spopadali s težavami, še zmeraj se spopadamo s težavami v Grči in to kaže na neenakost, neenakost, nesorazmerje med gospodarskim in pa monetarnim elementom in poskrbeti moramo, da se bo to spremenilo. Napredovati eh, moramo pri povezavi obeh eh, področji. Sprejeti je potrebno jasna eh, določila in v Evropskem parlamentu imate poseben odbor, ki se ukvarja z področjem davčne politike. To bo zelo koristno tudi za svet. V prihodnih mesecih se bomo ukvarjali z vprašanji gospodarsko monetarne unije. Hvala lepa. Res eh, na tem delamo eh, in pomembno je, eh, da si izmenjamo poglede tudi v zvezi s to temo. Gospod Luke, skupina EKR. Hvala lepa, gospod. Uh, Predsedujoči gospod minister, hvala, da ste prišli k nam. Nemško-francosko prijateljstvo je zgodovinsko gledano bilo vedno srce eh, Evropske združitve. In marsikaj smo dosegli zaradi tesnih odnosov med Nemčijo in Francijo, vendar eh, ti odnosi eh, so se očitno v zadnjem času poslabšali. Predsednik socialistične eh, stranke citirajo s tem, da je dejal, da gospod Šojble eh, kaže neko sovražnost do Francije, ki je kontraproduktivna in podobno. Eh, to so pravzaprav izjave, ki jih ne pričakujemo od dobrih eh, prijateljev. Razlog je, da je gospod Šojble dejal, da bi bilo treba prisiliti francoski parlament, da spreme odločitve, ki so všeč gospodu Šojblu francoska gospodarska politika pa je sprejela odločitve, ki so pravzaprav na samem robu tega, kar je danes običajno v Evropi. Eh, del eh, državnih izdatkov pri eh, BDP-ju je drugi najvišji v OECD-ju in delež socialnih izdatkov pri bruto domačem Eh, proizvodu eh, je tudi zelo eh, visok. Se pravi, da tega francoska vlada ne bo mogla kontrolirati. Morda obstaja v Nemčiji želja potem, da se Francija prisili k odločitvam, če je cilj fiskalna harmonizacija. Vprašanje pa je, ali je to kompatibilno z demokratičnimi predstavami. Uh, ali ne bi smel vsak narod v Evropi sprejemati odločitve, ki se eh, mu zdijo pravilne. In če nekdo želi eh, dobro socialno varnost, eh, potem mora sprejeti tudi počasnejšo rast. Ali ne bi bilo pametno ohraniti to obliko francoske nacionalne suverenosti in ta želja po eh, Eh, nacionalni suverenosti je verjetno tudi v nasprotju željo po eh, večji okrepitvi gospodarskega upravljanja v Evropi in vplivanja na posamezne eh, nacionalne države. Hvala. <coughs> Ja, ravno to je Evropa. Torej, v vsaki izmed naših državi, držav moramo doseči to, kar je dobro za tisto državo ob spoštovanju nacionalne suverenosti. Glede na to, da ta nacionalna suverenost je tudi že zajeta v pogodbah. In torej, obdavčevanje je danes v celoti v pristojnosti nacionalnih vlad, vključno tudi s proračunom. Proračun izglasuje vsaka izmed, vsak izmed nacionalnih parlamentov z določenimi izmenjavami, z določenim skupnim skupnim nadzorom seveda imamo eno samo valuto imamo eno samo gospodarsko okolje in torej to kar se dogaja pri sosedu ima posledice tudi za nas in torej v srčiki Evrope je spoštovanje suverenosti vsake države in vsakega naroda in eh, torej eh, tudi odločitev vsake, vsakega naroda ampak v solidarnosti in vse odločitve ki jih sprejemamo v Franciji jih eh, ne sprejemamo zato ker tako ste zlobno povedali na začetku v zvezi s tem trenjem med Francijo in Nemčijo tega ne počenjamo zato, ker nas v to prisilijo, ampak ker je to dobro za Francijo ena in zato, ker vemo, da bo to dobro za Evropo dve. In torej, morda ne ena in dva, ampak to je ena, ena je oboje na isti ravni, to je dobro za Francijo in za Evropo torej da, Francija, da je Francija danes sposobna spoštovati svoje proračunske zaveze, kar zadeva zmanjševanje primanklaja, je dobro. Seveda za nas, kajti za Francija si ne more privoščiti, da kopiči primanklaje in zadolžitev. E, trgi nam zaupajo, nam ponujejo denar po nizki obrestni meri, e, torej ni treba, da si sposobijo denar pri Nemčiji ali drugih državah, ampak seveda moramo si tudi zaslužiti to zaupanje. Ampak to počenjamo s to solidarnost, ki je nujna. Drugače povedano, država kot je Francija, ki je druga po gospodarstvu v Evropi, in eh, mislim, da se vsi strinjamo okrog tega, da Francija ima eh, neko vlogo, ne zaradi zgodovine, dobro, ampak zaradi evropske stvarnosti, ima tudi določene odgovornosti do same sebe, ampak tudi do cele Evrope. In to, kar si želim, je to, da bo eh, Francija, ko se s tem izzivom in sicer napram svojemu narodu, to je moja odgovornost kot voditelj in tukaj sem odgovoren do celotnega francoskega naroda in jaz si želim, da je Francija Francija kos svojim evropskim odgovornostim in eh, na tem ustrajam v povezavi tudi za dialogom med Francijo in Nemčijo. Včasih prebiram v nemškem tisku določene izjave tega ali onega političnega voditelja v tej ali oni stranki, ki so lahko neprijetne eh, za Francijo. To pa je del razprav, dialoga. Eh, to je pač v tej naravi. Ampak kaj naj povem, na kaj naj dodam? Nikoli ne bi bili rešili določenih stvari v Evropi, če pride do nasprotovanja med Francijo in Nemčijo. In to želim poudariti v pozitivnem smislu. Vse, kar lahko zgradimo v Evropi, je pravzaprav tudi posledica neke konvergence med Francijo in Nemčijo in to je tudi druga zelo pomemben pogoj, ta konvergenca v pogledih eh, potem potegne za sabo tudi druge, to je element, ki združuje tudi druge države, druge narode Evropske unije. Tako jaz gledam na stvari, eh, kar zadeva odgovornosti eh, Francije in kar zadeva francosko-nemški dialog in moram reči, da se razumemo glede tega tudi z gospodom Šojblom, pa čeprav včasih pove kakšno tako malo bolj neprijetno besedico.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 Zelo smo cenili, zelo cenimo, da ste danes tu z nami na, tem, na tej seji. Najprej naj izpostavimo vprašanje manifesta socialistične stranke, kar je predlagala gospod Deli. Eh, ta manifesto poziva k eh, relaksaciji eh, proračunskih pravil in tudi, da bi Evropska centralna banka postala zadnja priložnost za izposojanje. In, torej, ali, priznavate pomen eh, skupnih proračunskih pravil za zagotavljanje ustreznih javnofinančnih eh, politik na evropski ravni. In ko manifesto poziva k relaksaciji pravil, kaj eh, naj rečemo že obstoječi fleksibilnosti? Ali mislite, da besedilo manifesta bo služilo za to, da pomirimo nekatere druge države članice v tem, da je Francija resno misli, ko govori o reformi svojega proračuna in ko je pravi, da je pripravljena strogo sodelovati z evropskimi partnerji. Potem pa bi vam, vas vprašala še nekaj v zvezi z um, ref, proračunskimi uh, gospodarskimi reformami uh, v vaši državi v okviru zakona Macron, uh, kjer je zapisano, da nekateri uh, skrajneži v socialistični stranki niso pripravljeni iti v smer teh gospodarskih reform. Ali soglašate uh, z vašimi kolegi? kolegi, da je treba zauzeti zelo skrajno stališče, predvsem pri izvajanju politike. In potem tudi, kar zadeva liberalizacijo pri eh, delovnem času eh, vele blagovnic. Mislite, da to lahko vpliva na eh, francosko gospodarstvo in stabilnost, kaj pa visoki davki ali to lahko vpliva na delovno silo, kaj pa tudi poviški na ravni lokalnih skupnosti, kar zadeva vedno davčne obveznosti. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospa, za vaše vprašanje in hvala lepa, da ste tako zelo pozorna na notranje razprave v naši stranki. Obljubljam, da bom eh, prav tako tudi pozoren na, na vaše notranje razprave v prihodnje in eh, da bom tudi prebral čisto vse besedila, ki jih boste zapisali člani vašega stranke. E, vaša pozornost izkazuje veliko upoštevanje e, našega delovanja. In to je, iz, e, to, seveda, vsi elementi v vaših vprašanjih so e, legitimni. Francija skupaj z drugimi je oblikovala proračunska pravila e, in seveda to z drugimi državami je vzpostavila tudi določeno fleksibilnost, ki je ugrajena v ta pravila. Francija spoštuje ta pravila, vključno z fleksibilnostjo in ravno v tem okviru in ob spoštovanju pravil in fleksibilnosti smo sprejeli določene odločitve. To so storili naprimer komisija, svet, v tem primeru konkretno Francija in to je tudi primer zadnjega priporočila, ki ga je sprejel svet in tako kot ste vi pravilno izpostavila, to priporočilo je popolnoma konvergentno, to je prvič s sklepi, ki jih je sprejel tudi francoski parlament in je tudi konvergentno s napovedmi komisije in uh, ki jih je komisija objavila prejšnji ponedeljek ali, to, eh, ali torek. To je popolnoma konvergentno in torej mislim, da je treba veseliti te, so tega soupadanja in ne izpostavljati ene ali one eh, razprave. Dobro, potem pa gospodarske reforme. Torej ponavljam, te reforme so potrebne najprej za Francijo. Vi ste eh, omenjali tudi odpiranje eh, trgovine tudi ob nedeljah, naprimer, torej drugačen delovni čas za pravile blagovnice, ampak to se bo dogodilo samo v nekih turističnih krajih in eh, tukaj je treba upoštevati te razloge za to, da ne eh, izgubimo določenega priliva, ker bi se lahko turisti preusmerili drugam. To spada med zakonite ukrepe, ki jih lahko sprejmemo, to lahko povzroča razprave, seveda, to se dogaja v Franciji eh, in lahko vse povsod. Vi ste omenjali naprimer tudi uporabo nekega orodja, ki eh, se imenuje paranoia um, uh, devetinštirideset tri to je neko orodje ki eh, ga zagotavlja francoska eh, ustava eh, in ki predpostavlja določene spremembe na trgu dela te stvari so bile sprejete v zvezi s to točko je prihajalo do težav francoska vlada je izkazala odločnost v zvezi s tem in ko predlagamo reformo to storimo zato ker vanjo verjamemo in ker smo prepričani da je potrebno potrebna in da je lahko koristna in zato bomo to zagovarjali čisto do konca. Hvala. Hvala lepa za skupino GUE, gospod Papadimulis. Papadimulis. Hvala lepa, predsednik minister Sapan, vas eh, pozdravim tu v našem Evropskem parlamentu. Jaz pa um, ne mislim, da potrebujete poguma, da pridete sem, tako kot je povedal morda nemški kolega. Nasprotno, vaša predstavitev je bila prava himna. Uh, himna k soglasju, kajti samo s soglasjem in s kompromisnimi rešitvami lahko napredujemo v Evropi. Seveda je, je treba biti pozorni tudi za socialne posledice reform in zaradi tega poskušamo najti vse to, kar je potrebno za to, da a, se dokopljamo do tega soglasja. Pravilno ste povedali, da Francija želi zagotoviti neko fleksibilnost v sklopu pakta stabilnosti in rasti in že imamo pozitivne znake za gospodarstvo. Torej mislim, da ta fleksibil, to fleksibilnost a, ne zasledujemo samo za velike države, ampak tudi za male države. E, ugotavljam se zadovoljstvom, da ste e, poudarili, da je e, da na ravni sveta in na ravni eh, evroskupine, je treba upoštevati odločno voljo eh, Grkov, tako žensk kot moških, eh, da gredo naprej in to mariti z roko v roki, z nekim kompromisom, z nekim spoštovanjem pravil. Popolnoma soglašam z vami. Torej je nova grška vlada, želi doseči to soglasje, dela na tem. Včeraj smo imeli neko skupno izjavo gospoda Ciprasa in eh, predsednika komisije, ki odpira vrata za to soglasje, za ta dogovor, za to, da poskusimo vzpostaviti most med enimi in drugimi. Evropski parlament ob sprejemanju odločitev v prejšnjem sklicu je zelo kritiziral eh, socialne, negativne socialne posledice, ki jih je povzročila trojka in memorandum. In, uh, torej, moje vprašanje je naslednje. Torej, zelo jasno vprašanje imam. Po vašem mnenju, kaj eh, naj se dogodi 11. maja na evroskupini? Kaj eh, naj se dogodi takrat za to, da pospešimo eh, pot, po kateri eh, smo začeli hoditi v zadnjih dveh tednih? Kako naj bomo, ko se eh, hudemo vprašanju likvidnosti Grčije? Eh, Eh, kako naj eh, rešimo problem likvidnosti in kaj boste vi osebno storili za to, da prispevate k temu soglasju in temu dogovoru. Hvala. Merci, Hvala lepa. Gospod predsednik, torej, eh, naj začnem tam, kjer ste tudi vi začeli. Pravila so enaka za vse. Torej, z zornega kota spoštovanja pravil nimamo velikih in malih držav, pa se pa seveda imamo določene države, ki imajo večjo gospodarsko težo v evroobmočju in to, kar se dogaja v državi, ki, eh, na katero odpade 21 odstotkov BDP-ja evroobmočja, seveda vse to vpliva krepko tudi na druge države, ampak eh, to, eh, kar se dogaja na ravni BDP-ja, razvoja BDP-ja v državah, kot je lahko Grčija, prav tako lahko vpliva na druge države ogromne izgube BDP-ja, kar je zelo hudo za prebivalstvo in to ustvarja zelo bolečo situacijo za vse, eh, ampak tudi za celotno evroobmočje. In torej s pravili in s fleksibilnostjo, eh, tukaj pa eh, želim povdariti, da to velja za vse. Grčija je danes eh, država, ki jo nekako spremljamo, naj uporabljam neutralni izraz, jo eh, spremljajo države EU temperaturo območja, to je zelo odločno spremljanje, e, to je omogočilo, da je velik, z velikimi težavami vsekako prebredla zadnja leta in da je bila kos določenim rokom. Ampak seveda to vprašanje se zastavlja tudi v naslednjih tednih in tudi morda v naslednjih mesecih. In torej Grča, Grčija potrebuje še to spremljanje in to a, podporo na ravni evropske solidarnosti. Ampak če obstaja ta evropska solidarnost, obstajajo tudi določena pravila za to solidarnost. In tako kot ste tudi vi rekli, ta pravila mora spoštovati tudi grška vlada. Mislim, da je to volja grške vlade. Prepričan sem, da je to tudi mm, odločna volja te eh, vaše vlade. Naj povem, kaj mislim o vsem tem in, in kaj bom tudi povedal prihodnji ponedeljek. Eh, torej, seveda, eh, imamo določeno fleksibilnost, očitno ima grška vlada večino in ima možnost, da s to večino spreminja določene elemente v potekajočem programu. Imamo določene mm, stvari, ki so logične, lahko nekaj postavimo na mesto nečesa drugega, zato da bo proračunski gospodarsko ravnoteže spoštovano. To proračunsko ravnoteže, ki ga je treba spoštovati in ki omogoča, da se, to, da se ta eh, pomoč strani EU Evrope prav tako tudi spoštuje. Kar je treba upoštevati, je to splošno ravnotežje, ampak to ni nespremljivo. Torej, na notranji ravni lahko premikamo določene delce in to je želja grške vlade, ampak to seveda morajo otehtati drugi ukrepi. Seveda o tem smo se pogovarjali, vprašanje obdavčevanja, prispevkov teh in onih v proračun Grčije. Torej, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih? ne bo prišlo do nekega dokončnega, dokončnega sporazuma in dogovora, ampak imam občutek, da 11. maja bo uh, in si želim, da bi tu bil pozitiven dan. Dan, ki naj pokaže, da stvari dobro napredujejo in da torej uh, reševanje in pot uh, k nekemu izhodu in ne pa nevarnost nekega incidenta ali še huje tveganje, nevarnost neke negativne evolucije za Grčijo in torej negativne tudi za za Evropo. Ne, jaz si želim, da bi bil 11. maj pozitiven trenutek. Torej, vi me sprašujete, kaj bom storil. Jaz bom delal ravno v to smer, zato da bomo 11. imeli pozitivno vzdušje, ki naj eh, sili vse nas, da pridemo do pozitivnega kompromisa, da pridemo do dogovora o potekajočem programu, ampak tudi, da tudi uh, ugotovimo, kateri ne bodo nadaljni ukrepi potem drage kolegice in kolegi imam še deset prijav. imamo še oseminštirideset minut in če ne bi vsi kolegi dobili dovolj časa se moramo pač držati petih minut. najprej eva žuli prosim hvala, eh, predsednik. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes tu z nami in da z nami delite svoje skrbi. Želile bi bolje razumeti stališče Francije v pogajanjih z Grčijo. Vsi se zavedamo pomembnosti eh, stališča Francije in imam določene težave razumeti, zakaj. Eh, ko govorimo o reformi eh, trga dela, ko eh, vlada Cipras predlaga, da se borimo proti goljufiji in korupciji, ali ne mislite, da ta boj je primernejši za uravnoteženje njihovega proračuna kot pa reforma trga dela kratko ali srednjeročno. Ali res eh, bomo ustrajali na tej reformi, ko pa pravzaprav po Evropi vse gori in eh, glede na to, da eh, tudi Sam obstoj Grče v Evropi, njena solidnost je element, ki je izredno pomembno za vse nas. In torej mislim, da torej tak pristop ni zelo stvaren. Ali ne mislite, da država, ki jo že dolga desetletja slabo upravlja in ki je verjetno ena izmed najbolj skorumpiranih v Evropi, deregulacija in privatizacija predstavljajo dodatno tveganje uh, izginjanja proračunskih sredstev? oziroma davčnih sredstev. In potem pa še drug sklop vprašanj, ki zadeva bolj nasplošno boj proti uh, korupciji in uh, tudi davčno uh, optimizacijo, ki je prava šiba božja v uh, Grčiji, kot tudi v drugih uh, evropskih državah. In eh, torej imamo tudi neke mm, eh, rudarske družbe, ki delujejo v Grčiji, ampak ki ne plačujejo davkov v Grčiji in ki sploh tam ne delujejo, pravzaprav gre samo za slamnatne družbe s sedežem na nizozemskem. Torej gre za popolnoma umetne družbe, proti katerim se je treba boriti. Ali želela bi vedeti, ali ste naklonjeni poročanju po posameznih državah, ko gre za multinacionalne, tako kot se že dogaja za banka. Ne potrebujemo testa za to, da razumemo, ali to lahko deluje, kaj ti. Ta test smo že opravili in to v velikem merilu za banka ja, ste naklonjeni nagli eh, reformi direktive eh, o obrestih, eh, zato da se izognemo tveganju dvojnega obdavčevanja in tudi z umeteljnimi strukturami in tvegamo tudi, da potem podoločene družbe ne bodo plačevali svojih davkov nikjer. In kako nameravate ukrepati za to, da bo ta sveže nadaljeval? Hvala lepa, kolegica Šolet tri minute za vprašanja smo sedaj imeli še dve minuti za odgovor. Ja, hvala. So, to so vsa zelo pomembna vprašanja. Torej, v zvezi z Grčijo imamo celo vrsto, celo kopico vprašanj, um, vprašanje večje davčne eh, učinkovitosti, več pravičnosti v pozitivnem smislu. Vse to bo omogočilo, da okrepimo neko fiskalno administracijo, administracijo ki naj bo uh, učinkovita in tudi poštena, ki ne gre v pravo smer. Sveda, to je bil del predhodnih dogodkov dogovorov in to je ena izmed točk, ki je prejšnja vlada ni začela izvajati. Ta vlada želi to storiti in nima smisla, da bi jih od tega odvračali. A nasprotno, Francija želi to spodbuditi z nekim ustreznim sodelovanjem tudi med našo upravo z grško upravo za to, da bi oblikovali učinkovite sisteme. Kar zadeva trg dela, torej glavna tema ni ravno trg dela, a, ko gre za najnižjo plačo, a, to, kar se imenuje smik v Franciji. A, v Grčiji pride do povečevanja minimalnih eh, plač eh, zadnje čase, ampak stopnja poviševanja je povezana z globalno konkurenčnostjo grškega gospodarstva in to je normalno, torej to je tema, ki se je treba normalno lotiti, ampak je zelo zahtevna. Ko gre za vprašanje boja proti davčni utaji, to je bistvena tema dan danes, je tema, oziroma katero Italija, Nemčija, Francija so prevzele zelo odločne eh, Eh, pobude in tekom leta 2015 moramo priti do nujnih rezultatov za to, da bomo kos izzivom tja do leta 2016. Ja, je treba tudi revidirati določene ukrepe eh, za to, da se ne bomo več borili proti dvojnemu obdavčevanju, ampak tudi proti eh, nasprotnemu problemu, torej odsotnosti vsakršnega obdavčevanja, tako kot ste tudi vi pravilno opisali. Zato bo nujno do konca tega leta, da tudi v zvezi s tem dosežemo določene rezultate. Poročanje po posameznih državah. Ja, torej, eh, seveda, sodelovanje z drugimi upravami, poskusili bomo ugotoviti, ali lahko gremo še korak dlje. Hvala. Hvala lepa. Pet minut za vprašanje in odgovor. Kolega iz EFT, eh, kolega Marko Vali. Hvala, predsednik, hvala, gospod minister, da odgovarjate na naše vprašanje. Čisto kratek bom. V okviru skupine eh, za dobro upravljanje je prispevek Francije eh, skladen z našimi pogledi, predvsem, ko govori o krepitvi ukre, ukrepanja za solidarnosti in eh, zajemanje celotnega procesa. Ampak v zvezi z drugimi vidiki je zelo splošno, predvsem, ko se govori o poenostavitvi in okrepitvi semestra. V tisku je bilo zapisano, da pred 15. junijem Berlin in Pariz bi lahko predlagali skupen dokument za pregled eh, dobrega gospodarskega upravljanja. Torej, želel bi videti, kako bi lahko vse to bilo skladno med Francijo in Nemčijo, glede na to, da Francija zahteva večjo evropsko integracijo in katere bi lahko bile skupne točke med tema dvema državama. In potem, ali ste izračunali vpliv na eh, francoski proračun morabitnega izstopa iz evroobmočja Grčije? Hvala. Hvala. V zvezi z zadnjim vprašanjem. Eh, seveda, absolutno ne razmišljam eh, to pogledno, kaj ti mesto Grčije je v evroobmočju in Grčija bo ostala v evro. To, kar je globoka volja grškega naroda, to je volja, ki jo je izrazila grška vlada in eh, večina v parlamentu, v grškem parlamentu in ker dinamika Evropa ni ta, da se, skrč, da se krči, ampak da se širi. In torej, to bi bile politični polom, velik politični polom če bi sprejeli to, eh, eh, da bi če bi sprejeli drugo rešitev kot to, da ohranimo Grčijo v evromočju v evro. Eh, torej, razmire so sicer danes bistveno različne v primerjavi z prejšnjimi leti. Imamo celo vrsto ukrepov za pomoč bankam zaradi finančne krize oziroma državam, ki kar ne bi smelo povzročati večjih težav. Zato se moramo maksimalno osredotočiti na uspeh sedanjega dialoga, kompromisa in dogovora dogovora zato da grčija ostane v evru. Kar pa zadeva revizijo dobrega gospodarskega upravljanja, seveda sem se že izrazil v zvezi s tem. Mislim, da moramo napredovati, seveda to moramo storiti v okviru obstoječih pravil in lahko imamo dolgoročen pogled, ki bi pri lahko predvidevalo tudi spremembo pogodbe. Seveda bo prišlo do francosko-nemške pobude, to je nujno zato, da napredujemo, ampak bistven del sprememb je naslednji naslednji, to ponavljam, moramo imeti neko globalno vizijo nad proračunsko, gospodarsko situacijo, finančno, socialno situacijo v Evropi, zato da bomo lahko naknadno po posameznih državah lahko oblikovali vsa specifična priporočila, ki so nujna za vsako državo Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bernard Monod. Eh, Dobar dan, gospod minister. Olond je za leto 2017 obljubil nični eh, deficit, letos pa pričakujemo okoli 3 odstotke. 4 eh, milijarde evrov želite prihraniti v proračunu in dejstvo pa je, da vidimo, da so sedaj eh, številke zgodovinsko nizke, kar zadeva prihodke. Eh, in Eh, v Bruslju eh, je 220 milijard eh, deficita in vi sedaj pričakujete pravzaprav, da boste lahko kljub samo izvedli ustrezne reforme. Reforme, ki bodo vključevale odpovedovanje socialnim standardom, vse to bo kljub samo še zelo veliko stalo in mi bomo seveda v situaciji, ko bo potrebno potrebno eh, veliko varčevanje. In eh, hkrati se opirate na ekonomski patriotizem. Eh, gospod minister, vi prav gotovo veste, kako je z snežno kepo in vse to pravzaprav pričakujemo tudi iz eh, podatkov, ki jih je včeraj dobil Olonde. Kako boste zagotovili uravnovešen eh, eh, proračun in kako boste vrnili 220 milijard dolgov? Potem pa tudi me zanima, kako so francoska podjetja vključena v skandal LuxLeaks. Hvala lepa za vprašanja, ki so zelo natančna, zahtevna. Eh, eh, ne vem, ali ste za zmanjšanje deficita ali se eh, borite proti temu. Torej, sedanja vlada je predstavila načrt da bi za vsako leto za 50 milijard zmanjšali eh, javne izdatke. Na ta način bi financirali kljub vsemu eh, pomembne stvari, kot so izobraževanje, notranjo in zunanjo varnost. Eh, s prihranjenimi 50 milijardami bi lahko tudi bistveno zmanjšali davke E za podjetja in gospodinstva, hkrati pa želimo seveda tudi zmanjšati naš eh, deficit, zato da bomo kos eh, naši zadožitvi. Ni nam komisija usilila 4 milijarde prihrankov, to je potrebno zato, da dosežemo cilje, ki smo si jih sami zastavili in ki jih je tudi eh, francoski. Eh, parlament izglasoval. Letos pač potrebujemo 21 milijard, eh, se pravi 21 plus 4, to moramo eh, spoštovati. Spoštovati moramo pač naš evropski angažma, pa tudi angažma eh, francoskega parlamenta. Torej, mi delamo za Francijo v evropskem okviru, ker verjamemo v evropski eh, okvir, če bi izračunali, koliko stane eh, odpoved evru, potem bi pravzaprav razumeli, eh, zakaj gre. Eh, hvala lepa, gospod eh, minister. Morda lahko še poveste, kako so francoska podjetja vključena v LuxLeaks. Torej, mi želimo tu neko preglednost. Preglednost bi omogočila davčni upravi naših držav, da pozna realno obdavčitev podjetij in iz tega bi lahko pravzaprav potegnili določene zaključke za lastno eh, ozemlje. Eh, torej, eh, v prihodnje bodo tisti, ki pač ne plačujejo davkov, plačevali več davkov v Franciji. Izkoristili ste svoj čas, eh, pravi gospod predsedujoči, eh, gospod Delange. Eh, torej, o globalni razpravi, ki jo želite imeti v celotnem evropskem evroobmočju. Lahko rečem, da to pozdravljamo. E, kako je to? Želite globalno razpravo, ki jo potem prenesete na posamezne države članice? Dokler ima pravzaprav e, država kot Nemčija uravnovešen e, proračun, potem lahko gredo druge nad 4 odstotke. Kako naj bi to globalno razpravo prenesli na posamezne države ali pa izdavali? pravila še vedno veljajo za vse enako, se pravi, da bi še naprej imeli tri odstotke za vse države. Drugič, če želite imeti razpravo o poziciji evroobmočja v celoti, tega ne morete obravnavati izolirano. Uh, Eh, evroobmočje ni otok, ki bi bil neodvisen od preostanka sveta in eh, tu bi morali razpravljati torej tudi o poziciji evroobmočja v globalnem gospodarstvu. In tu bi potem videli, da izgubljamo konkurenčnost, predstavljamo manj kot 10 odstotkov eh, prebivalstva, lahko bi imeli 25 odstotkov Eh, svetovnega BDP-ja, eh, imamo pa samo 15 eh, odstotkov, se pravi, za socialne izdatke. Torej, malo prebivalstva nas je, imamo pa velik delež um, proizvoda in če želimo pač eh, biti čim bolj konkurenčni, mi seveda ne želimo, da bi naši delavci bili tako poceni kot kitajski, se pravi, moramo biti pametni, eh, poskrbeti za inovacije in postati konkurenčni. Kako poskrbeti za da se bo ta agenda uveljavljala v Franciji in v celotnem evroobmočju. Torej, bili ste kratke, vendar vprašanja so pomembna. Torej, začel bom na koncu. Moramo biti pametni, inovativni, konkurenčni, kajti tu gre za prihodnost naše celine. Naj bolj jasno je, da moramo pravzaprav najprej reformirati euroobmoče in potem razmišljati o posameznih državah. Tako tudi počne cel. Uh, svet, eh, pomislimo na G20 eh, in podobno. Mesece in mesece je bil glavni problem po svetu, kaj se dogaja v evroobmočju, eh, zakaj tako majhna rast, kako to vpliva na druge dele sveta. Tudi majhna inflacija v evroobmočju vpliva na druge dele sveta. Se pravi, svet ne gleda posamezne države, gleda euroobmočje EU in težo našega gospodarstva v svetu. Se pravi, mi moramo biti inovativni, pametni, zato da ohranimo mesto Evrope v svetu. Pa ne samo v gospodarskem vediku, temveč tudi v kulturnem in drugih vedikih, ki so prav tako pomembni. Eh, spraševali ste, kako iz eh, globalnega gledanja prejti na gledanje na posamezne države. Tako počne tudi komisija. Komisija najprej analizira situacijo v euroobmočju in potem pa naredi priporočila eh, vsem, tudi Nemčiji. Eh, Evropska centralna banka eh, pravi stvari eh, Nemčiji, pove določene stvari Franciji. Torej, ene države so naprimer sedaj že v fazi, ko lahko pač več investirajo, druge morajo še konsolidirati proračun. Na ta način se gleda in se poskrbi za uspeh evroobmočja. območja evroobmočje in EU mora pač biti kos odgovornostim v svetu. Nas eh, marsikaj sprašujejo. Svet si želi uspešno eh, evropsko celino. In če evropska celina ni uspešna, je svet zaskrbljen. Deset sekund imam še kako bosta Francija in Evropa izboljšala konkurenčnost. Morda mora eh, ministr še enkrat priti odgovori na to, kako. No, prav gotovo bo to vključil v naslednji odgovor. V spomladanski napovedi. Uh, je že pač povedano, da eh, bo prišlo do oživljanja gospodarstva. No, jaz sem hotela vedeti, kako je v Franciji. Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod minister. Govoril bom nemško. Eh, obstajajo dobri razlogi, da bi v sedanjem težavnem položaju našli pragmatično rešitev z Grčijo. Eh, mi moramo biti davčno eh, pragmatični, kar zadeva eh, nične obresti. Ta fiskalni pragmatizem moramo kombinirati z verodostojnimi reformami. Hkrati fleksibilno ravnanje s pravili ogroža verodostojnost sedanjih pravil in vi ste omenjali strategijo postopne evolucije pravil in ali bo to dovolj, da bomo kos problemom in da bomo ohranili oziroma ponovno vzpostavili verodostojnost celotne arhitekture. Ali ne bi bilo bolje, če bi se sedaj že lotili eh, stvari in eh, bi spremenili pogodbe v evroobmočju, da bi na ta način tudi okrepili demokracijo v evroobmočju. Kakšno bi bilo vaše mnenje glede take strategije? Hvala. Eh, za to vprašanje vem, eh, da odlično govorite eh, francosko in da bi to vprašanje lahko zastavili tudi v francoščini. Mislim, da si lahko zastavimo to vprašanje. Eh, vendar fleksibilnost pri spoštovanju eh, pravil. Fleksibilnost je del pravil, ki veljajo za nas. Mislim, da to ne ogroža verodostojnost. Ravno obratno. Od lanskega leta ravnamo drugače. In hkrati zahtevamo zmanjšanje deficita, bolj pragmatični smo in evroobmočju se godi bolje. E, Evropska centralna banka je sprejela odločitve in zaradi tega smo tudi bolj kredibilni v svetu. Lani oktobra je Mednarodni denarni sklad analiziral tveganja po svetu in prvo tvegano območje je bilo evroobmočje pred nekaj dnevi je, sem v Washingtonu na pogovorih ugotovil, da je to tveganje izginilo. Se pravi, verodostojno se je okrepila zaradi tega, ker smo inteligentno začeli uporabljati naša pravila. Ali je treba poglobiti eh, gospodarsko in monetarno unijo, da eh, Eh, ali je treba tudi spremeniti pogodbe. Vem, da se o tem razmišlja. V tem trenutku bi nas to blokiralo eh, pri poglabljanju. Eh, mi potrebujemo čas in najprej moramo biti pragmatični in delati v okviru obstoječih pogodb. Mi lahko marsikaj naredimo v tem okviru in potem pa bomo videli, kako naprej. Eh, sedaj eh, razprava o pogodbah ne bi bila uspešna in eh, vprašanje demokracije je ključno in mi lahko sprejmemo nove pogodbe samo, če se bo celini godilo bolje, ekonomsko bo zagotovljena večja pravičnost in podobno. Se pravi, mi moramo našim prebivalcem pokazati, da Evropa prinaša rešitve. Dosti krat obstaja nasproten občutek neupravičeno, ampak obstaja. Hvala lepa. Sedaj kolega Alain Lamassure. Hvala lepa. Vesel sem, da je tu minister Sapin. Gospod minister, govorili ste o obdavčitvi podjetij. Francija je tu zauzela jasno stališče o lastnih sredstvih, o davku na finančne eh, transakcije, o obdavčitvi podjetij in tako naprej. Eh, Eh, pred nekaj tedni smo na francoski javni televiziji tudi včeraj slišali, da eh, se velika francoska eh, podjetja izmikajo plačilu davkov, naprimer EDF, Renault in podobno. Kako je lahko francoska vlada verodostojna v Franciji? Eh, pred svojimi državljani in evropskimi državi, če so podjetja pod francosko kontrolo tako slabi zgledi. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, za to legitimno vprašanje. Eh, določbe, ki jih imamo, so stare. To pomeni, da so pravzaprav tudi eh, koristile določenim podjetjem in eh, sektorjem. Se pravi, tu ne gre samo za podjetja, ki jih kontrolira država, gre za močno prisotna podjetja, kot so Renault, eh, ki morda ne more Eh, blokirati odločitev, vendar eh, ima moč. Eh, ko je država prisotna v podjetjih, mora zahtevati vzorno ravnanje. Jaz sem zahteval vzorno ravnanje od vseh podjetij, kjer je prisotna država. Tu se zastavlja vprašanje, Katere podružnice imate, kje so njihovi sedeži, kaj je cilj teh podružnic, če je cilj trgovinski, se pravi širitev dejavnosti, eh, dobro, če pa je glavni cilj eh, teh podružnic eh, davčni prihranek, potem ne, potem je to nesprejemljivo. Nekatera podjetja so začela objavljati seznam podružnic in tu bom zahteval, da tako nadaljujejo. Mi moramo biti verodostojni, moramo biti In zaradi tega seveda moramo biti zelo strogi do podjetij, kjer je država prisotna. Hvala, Marija Hoa Rodriguez. Hvala lepa, gospod eh, minister. Pozdravljamo angažma francoske vlade. Kar zadeva dokončanje eh, gospodarske in monetarne unije. pomembno vprašanje je vprašanje proračunske zmogljivosti evroobmočja. E, torej, moje vprašanje je, ali je francoska e, vlada odprta za tako idejo in kako je s to uh, proračunsko zmogljivostjo, kakšno vlogo bi lahko uh, odigrala naprimer za konkurenčnost, za socialne vidike, eh, za zaščito držav članic, kar zadeva eh, eh, tveganje asimetričnega šoka. To bi bilo moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospa poslanka. To je težavno vprašanje. O tem je bilo veliko razprav tudi v Evropskem parlamentu in tudi mi smo razpravljali o tem. Če pozabimo na sedanje overe, da eh, lastna proračunska zmogljivost z lastnimi sredstvi je potrebna za poglabljanje evropske solidarnosti in eh, potrditev demokratičnih eh, pravic parlamenta. V tej perspektivi tudi mi delamo. Enajst držav članic eh, sedaj dela na davko za finančne transakcije in tudi to bi lahko bil v celoti ali deloma lasni vir za Evropo, ki bi na ta način lahko skrbela za politiko solidarnosti na svojem ozemlju, pa tudi solidarnosti do drugih ozemelj. Jaz se zauzemam za to, da bi morala Evropa biti bolj prisotna, ko gre za pomoč državam v razvoju in prisotna mora biti tudi v boju proti eh, segrevanju podnebja. Tu gre za globalno vprašanje našega eh, planeta in tu je lahko Evropa vzorna. Konec leta eh, bo v eh, Franciji COP21 in mi želimo, da bi ta Eh, sestanek, to srečanje bilo uspešno in s tem se lahko identificira Evropa. Imamo intelektualne kapacitete, eh, inovacije, s katerimi bi lahko prinesli rešitve za države v velikih težavah. Eh, torej, mi bi eh, lahko tudi pomagali našim gospodarstvom, da naredijo napredek pri porabi energije in preprečevanju eh, segrevanja podnebja. Eh, vsak minister eh, seveda eh, si želi, eh, da bi eh, dobil dodatna sredstva, da mu ne bi bilo treba Eh, oddajati svojih sredstev in zaradi tega moramo eh, pravzaprav dobro razmisliti za to, da tudi dobimo pač ta lasna sredstva, ki bodo eh, dovolj obsežna. Hvala lepa, gospod Kristos. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se francoskemu ministru za gospodarstvo, ki je danes z nami in rad bi spregovoril o pogajanjih med eh, grško vlado in euroobmočjem. Tu smo slišali veliko razlag. Eh, tu uh, obstaja tudi velik politični interes. Uh, E, torej mnogi menijo, da grškega gospodarstva ne bo mogoče stabilizirati, drugi jemljajo svoj denar iz grških bank. Torej, o čem se sedaj govori v evroskupini? Ali govorite o obstoječih programih in obstoječih e, štirih mesecih? Ali govorite tudi o finančnih programih? zahtevah oziroma potrebah eh, grške države v letih 2015 in 2016 in ali pripravljate eh, polnjenje finančne vrzeli letos eh, in naslednje leto. Eh, mi smo politiki in tudi državljani. Iz vaših odgovor lahko sklepamo na financiranje grškega gospodarstva, ki ga je treba stabilizirati in tudi omogočiti rast. Hvala lepa. Eh, hvala lepa za to vprašanje, ki zadeva vašo državo, ki pa zadeva tudi celotno evroobmočje in Evropsko unijo. Eh, Sedaj imamo zopet eh, šibko gospodarsko rast eh, v euroobmočju in eh, smo navdani z zaupanjem. Grčija potrebuje zaupanje, potrebuje rast in če stvari ne stabiliziramo v Grčiji, potem bo pravzaprav to zaviralo ta uh, splošni razcvet. Torej, mi potrebujemo trajnostno rešitev za Grčijo. Govorimo o uh, tekočem programu, mi moramo zaključiti ta program, pregledati, do kam smo prišli, uh, kaj uh, je treba še storiti, treba je zagotoviti seveda tudi ravnovesja med programi. Uh, imamo pač sporazum eh, z 22. februarja, koncu junija pač to poteče. Potem pa seveda hkrati razpravljamo o novem programu in eh, gledamo, kaj bo potem. Menim, da pot, bo potrebovala Grčija spremstvo. Eh, Grčiji bo treba pomagati, ne morda z istimi zneski, orodji in podobno, vendar potrebovala bo pomoč, kajti eh, eh, zaupanje se mora trajnostno povrniti. Torej, potrebne bodo srednjeročne odločitve, in uh, ljudje bodo morali uh, dajati več denarja v banke, kot uh, ga umikajo in treba bo poskrbeti za uh, delo in rast, ki, dolgo, ki je dolgo časa ni bilo uh, in vsekakor pač uh, je treba s programi zagotoviti rast. Pervonš Perez. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa, da ste povedali, da to, kar počnete v Franciji, da to počnete za Francijo in Evropo. Treba je razmisliti eh, tudi o razvoju gospodarske in monetarne unije. Mi moramo razmisliti, kam hočemo iti skupaj. Tudi, če nočemo reform pogodbe, moramo imeti jasno vizijo cilja, kajti na ta način lahko pravzaprav začnemo izvajati eh, faze, ki so potrebne na poti. In eh, vprašanje proračunske zmogljivosti je pomembno. E, torej, ta razprava se je začela. In ta razprava bo povezana z eh, razpravo o samem proračunu Evropske unije. Eh, torej, eh, ko govorimo o proračunu Evropske unije, se moramo spraševati po lastnih sredstvih in če želimo proračunsko zmogljivost za evroobmočje, eh, potem bo vse to povezano. Tu se zastavlja vprašanje, kako bomo jutri financirali več solidarnosti med evropskimi državami in kako bomo hkrati zmagali v eh, svetovni konkurenčnosti. Eh, mi se moramo vprašati, kako bo z investicijskim načrtom. Naložbeni načrt je sedaj na mizi. To je mejhen načrtek, dobrodošel, vendar mejhen in kmalo bo končan. Kako bomo za evro območje, za Evropsko unijo eh, pravzaprav eh, vzpostavili zmogljivost, eh, da še naprej investiramo, to je vprašanje za evro območje in za Evropsko unijo. Eh, se pravi, kako menite, da se bo razvijala razprava o lastnih sredstvih? Euh, to je seveda pomembno vprašanje, občutljivo vprašanje. Splošni eh, proračunski kontekst v naših državah je težaven. Ko bo ta situacija Eh, eh, lažja, bomo tudi lažje izvajali eh, uvajanje lastnih sredstev in podobno. Potem pa se tu seveda zastavlja vprašanje politike solidarnosti v Evropi in zunajnji. Cilj je povišanje lastnih sredstev. Že danes imamo določbe, o evropskih sredstvih, ki so na voljo za evropsko politiko. E, pomislimo, na mehanizme iz bančne unije, eh, potem reševalni sklad in podobno, ki se polnijo z prispevki iz banka. Se pravi, tu imamo že določene določbe. Mi smo zelo integrirani in potem imamo tudi določene določbe, ki omogočajo solidarnost. Mi lahko pač eh, počasi razvijamo ta posamezna področja, pred naredimo nek svežen mi moramo omogočiti izražanje demokracije in solidarnosti. Eh, ravnati moramo pragmatično. Pragmatizem nikoli ni v nasprotju z ambicijo in cilji. Eh, se pravi, mi moramo imeti učinkovite perspektive in cilje. Hvala. In sedaj gospod Murasan. Hvala lepa, gospod predsednik. Ministr, govorili ste o nepravičnih klišejih, eh, o Franciji in o gospodarski politiki, ampak mislim, da bomo uresničili še en kliše eh, danes tukaj. In sicer tisti, eh, ko politiki sicer lepo govorijo, vendar pa svojih besed ne uresničijo. Seznam reform za francosko gospodarstvo je izjemno eh, dolg eh, in ne vem, eh, ali ga bo moč uresničiti. Zakaj je tako zelo težko uresničiti reforme, ki jih Francija potrebuje in ki so jih druge države Um, izvajale že v preteklih letih. In te reforme so ključnega pomena za konkurenčno gospodarstvo e, evroobmoče in pa Evropske unije kot celate. Moje konkretno vprašanje je, kako nameravati e, znižati e, cene delovne sile, eh, kako nameravate znižati eh, stroške dela. Francija ima razmeroma visoko eh, minimalno plačo ali je to tudi eden izmed razlogov za razmeroma visoko brezposobnost med mladimi v Franciji ali nameravate kaj storiti glede tega. In še moje zadnje vprašanje, ki se navezuje na to, kar je dejala gospod Delange, ko je spregovorala o storitvah, ko je spraševala o storitvah, Eh, v Franciji. Dejali ste, da je ključnega pomena globalna vizija. Seveda. neravnotežja obstajajo tako v eh, gospodarski uniji, kakor tudi v Evropski uniji nasplošno in seveda so ta neravnovesja pomembna in se je potrebno proti njim eh, boriti. Zaradi tega eh, je potrebno vzpostaviti konvergenco. Potrebno je spostaviti ustrezne mehanizme in mi to počnemo, skušamo znižati ceno delovne sile. Eh, vendar pa eh, seveda eh, pri tem imamo tudi nekoliko drugačne družbene pogoje. In mogoče bi morali postopoma in sicer ob spoštovanju vsake posamezne države, ob spoštovanju njenih navad in njene tradicije, vzpostaviti dialog, eh, recimo v Franciji je ključnega pomena dialog eh, z eh, socialnimi partnerji, druge je situacija drugačna. Ampak kljub temu izvajamo izjemno temeljite reforme. In sedaj se vračam k vašemu vprašanju, zakaj je tako težko izvesti reforme v Franciji? Zakaj je tako težko? Eh, razumeti, eh, da Francija potrebuje reforme. Zato, ker smo ujetniki eh, nekega določenega mišljenja. Recimo, cena delovne sile. Eh, uspeli smo znižati to ceno in to je omogočilo povečati maržo francoskih podjetij, kar posledično omogoča ulaganja francoskih podjetij. Torej, izvajamo reforme, mogoče eh, ne v zadostni meri, eh, ampak vsekakor so določene reforme že bile izvedene, druge potekajo in druge so načrtovane. Najbrž je veliko razlogov za to, eh, da določenih reform še nismo izvedli. Eh, v preteklem času smo se srečevali z množičnimi odpuščanji, tukaj govorimo o odpuščanjih, ki se nanašajo na več kot deset zaposlenih. In s tem se je eh, zmanjšal odstotek zaposlenih v Franciji. In situacija eh, je eh, bila v Franciji v tem primeru izjemno negotova. Sedaj se je to spremenilo. Sedaj eh, vse skupaj temelji na dialogu med partnerji. Izvedli smo torej reformo, to se je zgodilo in prišlo je do premika. Leta In eh, leta, eh, skoraj da deset eh, let je trajala negotovost, recimo, glede podjetja Godi. In to sedaj v Franciji več ni mogoče zaradi reform, ki smo jih izvedli. In zato mislim, da morate priznati, oziroma da morate biti dovolj prijazni tudi, da priznate, da Francija reforme izvaja in se spreminja. Hvala lepa, gospod minister. To je bila zelo zanimiva eh, razprava, tudi zelo konstruktivna. Zahvaljujem se vsem kolegom za zastavljena vprašanja in seveda, če bo do reforme izvedene eh, s pomočjo gospodarskega in eh, pa socialnega dialoga, eh, to predstavlja le dodano vrednost tega pogodbe, vsakakor ne prepovedujejo, včasih na to pozabimo. Ampak zadnje številke kažejo, da smo na pravi poti, da smo na poti okrevanja in to je tudi pravi trenutek, da ukrepimo svoje upravljanje in mislim, da smo danes slišali kar nekaj zanimivih idej. To pa bo ključnega pomena tudi za naše prihodnje delo, za nadaljni dialog z Francijo in za vaš prispevek k naši razpravi. Želimo uresničiti bolj ambiciozne cilje na poti k dejanski gospodarski in monetarni uniji. 26. maja 2015 ob 15. uri pa bo naša naslednja seja. Najlepša hvala, s tem je seja zaključena.